Ok, chers collègues, je vous propose de commencer. Dobro, dragi kolegi, predlagam, da začnemo. Chers amis, j'ouvre la séance. Dragi prijatelji, seja se pričenja. Najprej sprejetje dnevnega reda naj vam kar takoj povem, da naj bi predstavili vsaj eno glasovanje. Predlagam, da to ne bi uh, storili sedaj, kaj ti ne želim takšnih razprav kot uh, zadnjič in bomo o tem razpravljali, uh, ko bomo pri uh, glasovanju. Sedaj pa k jezikom, ki so vam eh, na voljo. Vsi, razen malteščine, finščine, hrvaščine in pa slovaščina je na voljo zgolj v pasivni obliki. Ob 10.15 eh, bo prišla skupina 28 obiskovalcev, ki jih je povabil gospod Pirinski. Naj vam povem, da eh, bo seja 5. novembra odpovedana, torej bo naslednja seja v Strasburgu 15. novembra in sicer od 9.30 do 12. ure. Kar pa zadeva rezultate zadnje seje koordinatorjev, eh, ti so objavljeni na spletni strani odbora. Sedaj pa k eh, medinstitucionalnim pogajanjem. Dosegli smo napredek na določenih področjih, recimo kar zadeva ravnotežje med družinskim in poklicnim eh, življenjem. 8. oktobra je potekal trialog, eh, to je bila prva izmenjava mnen o eh, dopustu, očetovskem dopustu, o prioritetah Evropskega parlamenta, ki jih je ta lahko izpostavil in tako naprej. Svet ni ravno zelo prožen, kar zadeva starševski dopust eh, in eh, se 6. novembra bo potekal naslednji trialog. Potem pa k trialogu na temo agenciji eh, OSHA, CDFOP in Eurofund. In 16. Eh, oktobra je potekala seja, ampak predlagam, da Anka kaj več pove o tem. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Čisto na kratko, zares smo zadovoljni, oziroma jaz sem zadovoljna, da smo dosegli sporazum glede eh, CDFOPA in rada bi se zahvalila vsem kolegom, poročevalcem v Senci, njihovim ekipam, sekretarjatu odbora za zaposlovanje in vsem eh, asistentom. Eh, mislim, da smo dobro opravili naše delo na tem področju in mislim, da smo lahko vsi zadovoljni z končnimi rezultati, kaj te na ta način smo okrepili vlogo Evropskega parlamenta pri delovanju CDF-u, pa hkrati pa smo zagotovili tudi eh, večjo preglednost za naše državljane. Evropski parlament bo odslej v upravnem odboru uh, agencije in poleg tega bomo sodelovali pri izbiri kandidatov za direktorja agencije in uh, ocenjevali bomo tudi rezultate oziroma dejavnosti agencije. Poleg tega smo dosegli dobre eh, rezultate tudi pri enakopravni zastopanosti moških in žensk. Okrepili pa uh, smo uh, tudi vlogo direktorja CDFOPA. Sedaj pa bo uh, potrebno ta sporazum potrditi v odboru za zaposlovanje in potem na plenarnem zasedanju. Dobro, najlepša hvala in veliko uspeha v prihodnosti in potem CMD2. Uh, jaz sem bil poročevalec za to in eh, vam lahko povem, kaj smo dosegli. Dosegli smo sporazum z avstrijskim predsedstvom. Eh, morali smo prekiniti eh, razprave tekom bolgarskega predsedstva. Šlo je predvsem za izpuste dizelskih avtomobilov in dosegli smo sporazum, ki v veliki meri ustreza stališču Evropskega parlamenta. Mogoče je potrebno omeniti pri kompromisih, mislim sicer, da je to bil inteligenten kompromis, da bomo imeli najprej prehodno obdobje za vse sektorje, eh, dve leti bo trajalo to prehodno obdobje in eh, za eh, premogovnike in pa za tunele bo prehodno obdobje trajalo pet let. Mislim, da smo lahko s tem vsi zadovoljni. Jaz sem zelo zadovoljen s tem rezultatom. Toliko o teh različnih informacijah, sedaj pa kar prehajamo k glasovanju in besedo bom kar takoj dal kolegici. I want to just start. Hvala lepa. Zelo pomembno se mi zdi, da smo zaključili zakonodajo za pregledne delovne pogoje v Evropskem parlamentu. Dobro je, da smo prišli do dobrih eh, zaključkov. In ko prosim, da bi prestavili to glasovanje, eh, To ni zaradi tega, eh, da eh, se to ne bi zgodilo v eh, mandatu tega parlamenta. Mislim, da je gospod Kalvešan Bon vložil veliko dela v to in tudi mi vsi ostali smo, ampak imamo 101 stran glasovalnega seznama, ki smo ga prejeli šele včeraj zvečer ali ni nekoliko ironično, da pričakujemo, da eh, naši sodelavci delajo celo noč, ko pa gre za zakonodajo o preglednih delovnih pogojih. Jaz mislim. Jaz zares mislim, da bi moral odbor za zaposlovanje biti v zgled eh, in eh, da bi moral ustrezno upraviti svoje delo. Danes smo dobili veliko obvestil, da SND želi uh, ločena glasovanja in preprosto nismo imeli časa. Dovolj časa, da bi si ogledali ta glasovalni seznam. Uh, prosim torej za preložitev. Zelo dobro vem, kajti sem v odboru za kmetijstvo, da imamo nujne sestanke v ponedeljek zvečer eh, v Strasburškem tednu in takrat glasujemo o uh, temah, ki jih je potrebno nujno obravnavati. Zakaj za božjo voljo mi kot odbor za zaposlovanje ne moremo storiti enako in eh, zagotoviti enak postopek glasovanja? Eh, jaz sem naredila napako pri glasovalnem seznamu in napake se zlahka zgodijo. V eni različici imamo 50 predlogov sprememb, eh, v drugi različici 117, vse skupaj ni pregledno. Uh, Eh, in ni predvidljivo in zato mislim, da bi bilo neodgovorno, da sedaj na hitro glasujemo in zato vas prosim, da se ustrezno pripravimo, da ustrezno opravimo svoje delo in da prestavimo glasovanje danes. Torej, glede na to, da ste prosili za preložitev glasovanja, predlagam, da o tem glasujemo vendar pa naj spregovorim eh, še o zahtevah skupine S in D eh, glede kompromisa. Eh, Sestav sem se z Marito skupaj s sekretarjatom in odločili smo se, da bo seznam glasovanja ostal nespremenjen. Vem, da boste tudi drugi o tem spregovorili, ampak enako smo se uh, odločili tudi, eh, da bomo zavrnili predloge sprememb skupine ELS. Toliko samo o postopku. Sedaj pa predlagam elektronsko glasovanje. In sicer je vprašanje, ali želite, da predstavimo glasovanje, kot predlaga gospa McIntyre. V tem primeru glasujete z da, če ne želite predstaviti glasovanja, pa glasujete z ne. Glasujemo. To ni bilo jasno ali pa je bilo tolmačenje krivo. Torej, če smo za predstavitev, preložitev, glasujemo z da. Eh, nihče ni govoril proti. Ja, če kdo želi, izvolite, ampak nihče se ni javil. Ja, gospod Kalvinčan bom. Seveda razumem razloge vseh tistih, ki želijo uh, preložiti glasovanje. Jaz bi ga rad predstavil za tri mesece, če sem povsem odkrit, kajti imam toliko idej. Uh, ampak uh, popolnost uh, je sovražnik vsega dobrega. Predlogi sprememb Ne vem, kdaj je še bila seja uh, za poročevalci v senci, ampak kompromisi, predlogi sprememb so bili na voljo že zelo, zelo dolgo. Ja, dobro, ni bilo končnega glasovalnega seznama, ampak vse ostalo je bilo na voljo. Včeraj je prišlo eh, le uh, do priprave končnega administrativnega dokumenta, če tako hočete. In ne bi rad postavljal pod vprašaj, odličnega dela naših eh, sodelavcev v sekretarijatu. Ja, res je, da so delali po noči, ampak nikar ne postavljate pod vprašaj kakovosti njihovega dela. Zares so se mučili do zgodnih jutranjih ur. Imam mandat Evropskega parlamenta, da pripravim najboljše možno besedilo. Kot sem rekel, je pač popolno besedilo sovražnik vsega dobrega. Ampak ta mandat mora Evropski parlament še potrditi, kajti v nasprotnem primeru bomo razočarali eh, evropske delavce. In To preložitev sicer želimo vsi, ampak za vsem tem se skriva nepripravljenost, da to storimo. In to ne pravim zelo namerno. Lahko utemeljim svoja stališča. In od prvega dne, ko sem zahteval uh, eh, so odločanje, mi je bilo rečeno, da mandata ne bom dobil. Takoj, eh, ko sem ga zahteval, sem uh, povedal vsem poročevalcem v senci, da se moramo tega, kar bo predlagal držati. Kaj ti, ali bomo imeli določeno, uh, določeno rezultate ali pa ga ne bomo imeli. In zato je potrebno spoštovati časovnico. Če ne bomo glasovali danes, bomo glasovali decembra. In to pomeni, da bomo imeli uh, zelo malo časa za dejanski trilog, le do 10. februarja. Torej, potrebno je spoštovati časovnico, zato da bomo lahko dosegli rezultate za evropske zaposlene. Najlepša hvala. Najlepša hvala, ne želim eh, dolge razprave. Predlagam, da glasujemo. Tisti, ki ste za to, da preložimo glasovanje, glasujete z za. Tisti, ki ste proti preložitvi glasovanja, pa glasujete proti. Glasujemo. Mislim, da tolmačenje ni jasno. Torej, če želimo glasovati danes, eh, glasujemo proti preložitvi. Če želiš eh, preložitev, pa glasuješ zdaj ceux qui sont pour le report du vote, c'est-à-dire ne pas... Tisti, ki ste za preložitev eh, glasovanja, torej da ne glasujemo danes, glasujete z da. Tisti, ki ste proti preložitvi glasovanja, ki želite glasovati danes, glasujete z ne. Glasujemo. Le vote je clos. Uh, sorry, tout le monde a voté? Konec glasovanja.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 Gospod predsedujoči, moram nasprotovati eh, proti tej metodi dela. Vložili smo ustni predlog eh, spremembe, eh, vložen je bil pravočasno in pomeni le dopolnilo, pa ste ga zavrnili. Potem pa so tukaj predloge spremembi 364, 366, 392, 177, 179, 508, 501, 729, 818 in tako naprej. Torej, ta zahteva je bila uložena eh, po eh, roku eh, za spremembo glasovalnega seznama torej nasprotujemo odločitvi predsedojočega, da sprejme te predloge eh, sprememb. Poleg tega so tudi v nasprotju z zakonodajo REACH. Vse skupine je potrebno obravnavati enako in potrebno je spoštovati roke. In eh, nesprejemljivo je, da so takšne spremembe sprejete en uro pred glasovanjem. Je demande votre indulgence parce que vous savez. Potrebujem vašo pomoč. Kaj ti lahko si predstavljate, da je to glasovanje zapleteno, torej, eh, da bomo jasni? Razumem, kaj ste povedali, gospod Ratke. Naj bom jasen. Predlogi sprememb, ki jih je skupina SND uložila prepozno, so bili zavrnjeni. Uložila jih je Marita. Zakaj? zato da bi ohranili določeno uravnoteženost. Najbrž to ni ravno najboljše, ampak želimo določeno ravnotežje. In zato smo sprejeli to odločitev. Druga stvar. Zavrnili smo predlog spremembe, usni predlog spremembe ELS. Jasno je, da lahko še zmeraj podate ustni predlog spremembe, če to želite. Razen, če vsaj trije poslanci temu nasprotujejo. Postopek je jasen. Torej, SND, analiz, samo kratka pripomba. Prisluhnila sem vaši odločitvi. In v odgovor, gospodo Ratkeju, to niso bila ločena glasovanja, to so bili predlogi sprememb naše skupine, ki niso bili vključeni v predloge sprememb oziroma v kompromise. Torej, tukaj gre za nekaj drugega. Ne gre za isto stvar, kot pri predlogih sprememb skupine ELS, ampak eh, spoštujem vašo odločitev, k temu se bom vrnila še kasneje. Eh, tudi jaz sprejemam vašo odločitev, vse pa strinjam z vami, da morate preveriti, kaj se je dejansko zgodilo. Kaj se je dejansko zgodilo? Torej, eh, podajte nam pojasnilo, kaj se bo zgodilo s temi predlogi spremem. Odločitev je bila sprejeta. Morda to ni ravno najboljša odločitev. Predlagam, da pri prihodnji seji koordinatorjev o tem razpravljamo. Sedaj pa vam predlagam, da začnemo glasovati in sicer na podlagi glasovalnega seznama, ki ste ga prejeli. Če bodo predloženi eh, ustni predlogi spremem, bomo sproti odločili, ali so ti spremljivi ali ne. Predlog spremembe, ki ste ga zahtevali, lahko eh, predlagate, ko bo za to pravi trenutek v glasovanju. Sedaj pa prehajamo v glasovanju relativno počasen bom. In kot vi, eh, se, bom, se tudi sam še ne znajdem najbolje v tem glasovalnem seznamu, tu in tam se bom posvetoval s sekretarjatom, tako da ne bo napak. Tako. Najprej. Uvodna izjava ena. Glasujemo. Konec glasovanja sem prehiter. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Donc c'est 5. Euh, euh... 5 za 42 proti. Nihče se ni vzdržal. Kompromisni predlog 1. Glasujemo. Konec glasovanja. kompromis je sprejet 29 proti 19. Kompromisni predlog 4. Glasujemo. Konec glasovanja. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. 31 proti 14 kompromis 49. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa cela vrsta identični, identičnih predlogov sprememb eh, od 330 do juri 43, o njih glasujemo v sklopu. Konec glasovanja. Ti predlogi sprememb so sprejeti. Prvi člen, četrti odstavek, predlog spremembe 341, gre spet za celo vrsto identičnih predlogov sprememb. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Tristo oseminštirideset. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 349, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Sedaj pa smo pri prvem členu, sedmem odstavku in bomo glasovali o prvotnem besedilu. Gre za člen 174. Glasujemo. Konec glasovanja. No, ne morem vam povedati, na kateri strani smo. Smo pa pri prvem členu sedmem odstavku, ker je to odvisno od posameznih glasovalnih seznamov. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 9. Glede drugega člena glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 51, ki je alternativni kompromis. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Zato sedaj prehajamo k k drugemu členu odstavko 2a in sicer predlogo spremembe 411. Ste vsi našli? za predlog spremembe ja glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis 11. Ja, prosim. Gospod Kalvi Šambu. Predlagam le, če nam lahko uh, poveste stran, uh, na kateri se nahajamo. Ne, ne, ne, če pa nimate istih strani, potem pa pozabite. Mislim, da kadar predsedojoči navaja strani, eh, to povzroča več težav kot česa drugega. Torej smo pri kompromisu 11. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Juri 54, imamo glasovanje v delih. Prvi del glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. In sedaj še drugi del. Glasujemo. Konec glasovanja sprejeto. Sedaj pa imamo pet glasovanj po delih od členu 425. Prvi del. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Drugi del. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Tretji del, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Četrti del, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. In peti del, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 440, dve strani naprej približno, tretji člen, drugi odstavek, točka H, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa bomo obrnili kar nekaj strani. Tretji člen, drugi odstavek, Juri 60. Juri 60, 3 ali 4 strani morate obrtiti. Okay. Le vote est ouvert. Dobro, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 485 in 487 sta identična, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Štiristo ena in devetdeset.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 tretji člen, drugi odstavek. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 494, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Naslednja stran. 498, tretji člen, eh, odstavek 2a, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 499, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 501, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjena. Potem pa dva identična predloga spremem, 505 in Juri 64, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 502, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 503. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Ta se ni bil rezultat. 504. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 43. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 506, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Glede na to, da je to tehnični problem, bomo ponovili glasovanje. 506. Še enkrat glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Petsto osem in petsto devet. In tukaj je tudi ustni predlog spremembe skupine Alde, ali mu kdo nasprotuje. Ne. Potem glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Juri 65. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno kompromis 15. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 10. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa bomo obrnili kar nekaj strani in smo pri kompromisu 18, peti člen je to. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 19, šesti člen. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 21. Glasujemo. 3-4 strani naprej. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 23. Glasujemo. 8. člen, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Šesto devetinštirideset. Osmi člen drugi odstavek. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis 29, poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. deveti člen, kompromis 25, glasujemo. Konec glasovanja. Dobro, konec glasovanja. sprejeta. Potem pa prehajamo k kompromisnemu predlogu 30, 3-4 strani naprej. 24a. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 31. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 34, 11. člen, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeta. Kompromis 36. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 12. člen, 1a, 769, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Stop. Če sem prehiter, bomo ponovili glasovanje. 769, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Sedemsto sedemdeset in fem triindvajset sta identična, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. FEM 22, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis 37 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 38 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 4, 5 strani naprej imamo predlog spremembe 813 in pa Juri 106. Sta identična. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeta. 814. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 816, 817, 818 in 819 so identični. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis 39, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeta kompromis 40, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Le jury 112. Juri 112. Glasujemo. konec glasovanja. Sprejeto. 846. Glasujemo. Konec glasovanja. Ne, ni konec glasovanja, ne glasujemo še. Torej, 846 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa prehajamo k 848 in k Juri 114. To sta identična predloga sprememb. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 41. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 859, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 860, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 861, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 43, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 44, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 45, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 46, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 47, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 48, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa uvodne izjave. Juri ena. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeta. Ena. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 77. Glasujemo. Konec glasovanja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 konec glasovanja sprejeta. 80 glasujemo. Konec glasovanja sprejeta. 80 glasujemo. Konec glasovanja sprejeta. FEM 3. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 82. Glasujemo. Zavrnjeno. 83. Glasujemo. 83. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Štiriinosemdeset. Štiriinosemdeset glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Petinosemdeset glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 86 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Juri 3. Glasujemo. Juri 3. Konec glasovanja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 Zavrnjeno. FEM 5, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. FEM 6. Prvi del, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 91, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 92, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 93, glasujemo. konec glasovanja. Zavrnjeno. 94 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Juri 4 glasujemo. Konec glasovanja zavrnjeno. 95 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 96. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 97. Glasujemo. konec glasovanja. Juri 5, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno 98, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeta. Kompromis 2, glasujemo. gospa Sander, gospod predsedujoči. Rada bi prosila oziroma ponovno prosila, da sprememo ustni predlog spremembe, ki bi vključil izjeme za gasilce in prostovoljce. Ali kdo nasprotuje temu ustnemu predlogu spremembe? Da, torej ga ne moremo sprejeti kompromis dve, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis sedem, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Juri šest, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Uvodna izjava šest, sto, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjena. 103. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Smo pri kompromisu 3. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 117. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis šest. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis pet. Glasujemo. konec glasovanja sprejeto. Donc, le ensemble 122 et le jury 9. Eh, sedaj pa 121 in Juri 8 glasujemo. 122 in eh, Juri 9 glasujemo. Samo kratko vprašanje. Gre za identične predloge sprememb in eh, glasujemo v njih skupaj. Eh, vem, kaj to pomeni, da so identični, ampak kaj pa, ko so skoraj identični, kako je tukaj zapisano? Almost identical. Eh, to mi pa ni povsem jasno. Eh, jaz sem preprost poslanec in te njan se ne razumem. Gre za določene predloge sprememb, eh, ki imajo pravzaprav isti namen, razlikuje pa se, razlikujejo pa se le v kakšni besedici. gre za tudi pravno obeseditev in uh, ju, juristi bodo to potem pogledali, uh, torej pravniki in uh, poskrbeli za to, da bo vse skupaj skladno. Vendar pa ni bilo nobenih pripomp v zvezi s tem. No, to ni bil moj namen ravno. Želel sem izpostaviti nekaj drugega, ampak dobro. 122 in juri 9. Glasujemo. Konec glasovanja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 Zavrnjeno. Donc le 130, le vote... 130, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 131, glasujemo. konec glasovanja. Zavrnjeno. 132, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 133, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. vérifie. Le 132 est adopté. Bomo preverili smo. Uh, to je bilo sprejeto, sedaj pa smo pri 139. 140, 141, 142. Sorry. Se opravičujem, samo trenutek. reprend pour que on ne se perde pas. Donc on reprend le vote pour le 137. 137. Glasujemo. Uvodna izjava 8. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 8. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 138, ne, ne, ta je brezpredmeten. 139, 140, 141, 142, 143, 144 in Juri 12. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeta. 147, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjena. Kompromis 8. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 154. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Deset. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 155 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 156 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 157 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Juri 15, glasujemo. Konec glasovanja, sprejeto. 159, 159, glasujemo. Konec glasovanja, zavrnjeno kompromis 12. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 13. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 14, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 16, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 17, eno stran naprej, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 20, glasujemo. Konec glasovanja sprejeto, kompromis 22, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 24, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 26, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 235 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 236 in Juri 25 sta identična, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis 27, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 28, glasujemo. Glasujemo. Konec glasovanja sprejeta. Glasovanje po delih o predlogu spremembe 248 v treh delih, prvi del. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. torej glasujemo ali ne o drugem delu? Ja, o drugem delu glasujemo. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. In še tretji del glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 249 glasujemo.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 Juri 29, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 270. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 266 z ustnim predlogom spremembe skupine ALDE. Ali kdo nasprotuje temu predlogu? Ne. Potem glasujemo o 266 z ustnim predlogom spremembe. Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa. 272. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Sedaj pa imamo identična predloga sprememb. 273 in 274 in Juri 30. Torej imamo tri identične predloge sprememb in glasujemo po delih. Prvi del glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto, drugi del glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 50, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Sedaj pa dva skoraj da identična predloga spremem, 275 in Juri 31, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 276 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjena. 277. Ustni predlog spremembe Alde. Ali kdo temu nasprotuje? Ne. Potem glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. smo pri 280, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 281, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 284, uvodna izjava 21, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 285 in Juri 33 sta identična, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 288, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Fem 11, glasujemo. Fem 11. Konec glasovanja zavrnjeno. 289 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 291 in 292 sta identična, glasujemo. Konec glasovanja zavrnjena. Sedaj pa glasovanje po delih v juri 34, prvi del. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto, drugi del. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto zdaj pa 294, Juri 35 in Juri 6 in Juri 35 sta identična, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Juri 36, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis 42, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 298 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 299 glasujemo. konec glasovanja. Sprejeto. 300. Glasujemo. Konec glasovanja sprejeta. 301. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 302. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Juri 37. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Vodna izjava 37, 304 in Juri 39. Le, le récital 37, donc le 300. Torej 304 in Juri 39 sta identična, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 305, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeta. 306, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjena. 227, ne torej 28. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Devetindvajset, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. In sedaj samo trenutek. Na prvi strani smo preskočili en predlog spremembe. FEM 2. FEM 2, čisto na začetku glasovalnega seznama, na prvi strani glasujemo. Fem dve. Dobro, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Sedaj smo zaključili. Dal vam bo minuto ali dve, da se skupine lahko posvetujejo, glede na to, da gre za zapleteno glasovanje potem pa bomo prešli k končnemu glasovanju. A, se upravičujem, za mandat sem vam želel dati nekoliko časa. Zdaj bomo pa glasovali o poročilu. Glasujemo.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 potem bomo kar prešli k glasovanju o mandatu. Torej, glasujemo. Glasujemo. Konec glasovanja. In mandat je bil sprejet. Najlepša hvala. Še enkrat vas eh, prosim, da mi opravičite, da je vse skupaj tako dolgo trajalo, ampak nažalost je bilo to potrebno. Ne. Kolegi, najlepša hvala za glasovanje. To je bilo zelo naporno za vse nas, se mi zdi. Sedaj pa gremo lahko na naslednjo točko na dnevnem redu, na peto točko. Erasmus, program Unije za izobraževanje, usposabljanje mladino in šport. S tem programom smo vsi dobro seznanjeni. Beseda predajam pri upravljavcu. Mnenja Emiljanu Pavlu. Izvolite. Najlepša hvala, predsedujoča. Spoštovani kolegi, Erasmus Plus je eden izmed najuspešnejših evropskih programov. To je eden izmed najpriljubljenših programov poleg tega, tako da mi je v veliko čast, da sem lahko poročevalec oziroma pripravljalec mnenja za Empel. Podal sem kratko obrazložitev temu ambicioznemu poročilu. Zdi se mi, da bi morali v naslednji fazi močno okrepiti ta program, ga razširiti in narediti bolj vključujočega. Vsa poročila Evropskega parlamenta so porusila svet in komisijo, da bi bolj pritisnili pri teh zadevah, zato da bi ta program imel še boljši vpliv na človeška življenja. Erasmus Plus je zelo pomemben za programe usposabljanja in izobraževanja in za prihodnost Evrope, ker je to naložba v naše najdragocenejše vire, v ljudi. Naložbe v ljudi, v njihove veščine in znanje pomenijo odzivanje na spremembe v družbi in, na, in zagotavlja tudi večjo konkurenčnost. Tako da bi izpostavil nekaj točk, ki jih predlagam. Erasmus plus. To predlagam kot ime, to je ambiciozna blagovna znamka Evropske unije, zato predlagam, da se ohrani poimenovanje Erasmus plus, kajti ta plus. Um, pravzaprav izpostavlja vse nove pobude in eh, spremembe v programu, ki bi jih morali unesti v ta že tako dobro poznan in priljubljen okvir Erasmusa. Potem glede večletnega finančnega okvira podpiram eh, splošno stališče parlamenta glede tega in menim, da je treba zagotoviti dodatna sredstva za Erasmus. Če želimo izvajati novi socialni stebr, bi Erasmus se mora osredotočati zato tudi na vključevanje. In moral bi biti dostopen tudi tistim, ki imajo manj priložnosti prek, lahko bi zagotovili posebne scheme financiranja. Treba je zagotoviti ustrezno financiranje tudi zato, da bi spodbujali usposabljanje starejših. Potem glede stopnje m, sredstev, glede pavšalnih m, stroškov, stroškov na enoto in eh, dodatnih prispevkov. To, te bi morali ne nekno pregledovati in prilagajati povprečnim stroškom eh, namembne države. V enem pa bi morali upoštevati tudi stro, potne stroške. Zato, da bo ta program koristil našim državljanom, moramo zagotoviti, da bo omogočal izmenjavo dobrih praks in mora izhajati iz evropske listine kakovosti, za mobilnost. Tu gre za pripravljanje priznavanja kvalifikacij in eh, pridobljenih veščin. Obenem pa je treba zagotoviti tudi rezultate pri izobraževanju. Potem poklicno izobraževanje. Erasmus Plus je ključnega pomena za izboljšanje poklicnega izobraževanja in usposabljanja Evropske unije, zato bi morali zagotoviti strukturno podporo in uh, širše scheme financiranja, zato da bi bilo poklicno izobraževanje usposabljanje bolj kakovostno. Potem vseživljenjsko učenje. Strinjamo se, da bi to moral postati del vsakdana naših državljanov in to mora biti presečna prednostna naloga v programu Erasmus. Tako bi morali spodbojati čezsektorsko sodelovanje pri projektih, ki bi omogočali bolj kakovostno izobraževanje. Potem, načelo enakega plačila za enako delo. To bi morali spoštovati tudi pri Erasmusu. Tako da stroški zaposlenih eh, or, pri organizacijah, ki sodela, sodelujejo v programih, morajo temeljiti na plavičnem plačilu. Potem, radi bi okrepili partnerstva za odličnost, lahko bi vzpostavili centre poklicne odličnosti ali pa Evropske univerze. Vendar pa menim, da celovita da je nujno potrebno zagotoviti celovito pokritost eh, ozemlja Evropske unije in eh, da bi morali zagotoviti ustrezna sredstva iz centraliziranega pro proračuna za Erasmus. Na zadnje pa še priznavanje pri kvalifikaciji. Pridobljene kvalifikacije morajo biti ustrezno zabeležene in eh, potrjene ter priznane. Tako da Pozivamo države članice, da izvajo priporočila sveta glede kakovostnih vajeništev in usposabljanj in glede neformalnega učenja. Prav tako pa bi želimo, da se upoštevajo vse neformalno pridobljene veščine doma in v tujini. In odbor kult oziroma sekretarjat kulta me je prosil, da bi glasovali decembra v kultu glede zadnjega stavka. Je pa to odvisno od pogajanj, ki bodo še potekale do decembra. Rok za vložitev predlogov sprememb pa je 23. decembra. Res je, da nimamo na voljo veliko časa, če bo glasovanje decembra, se pa trudimo po najboljših močeh, tako da bi lahko glasovali januarja namesto februarja. Ampak bomo videli potem, ko bodo vloženi predlogi sprememb do 23. Tako, veselim se sodelovanja z vami in sporočevalci v senci. Če bomo zagotovili kakovostno izvajanje Erasmusa, mislim, da bomo zagotovili koristi za državljane Evropske unije. Hvala. Hvala. Gospod Pavel, sedaj pa ima besedo gospod Mann. Najlepša hvala, predsedujoča, najlepša hvala tudi kolegu Pavlu za pripravo mnenja in hvala, da si orisal posledice in uh, orisal časovnico. Mislim, da lahko shajamo z njo. Treba pa bo še delati na tem in sodelovati z odborom KULT. Ne moremo eh, pač pristati na to, da bo KULT eh, glasoval po svoje in šel v svojo smer, mi pa po svoje. Včeraj je potekalo tudi javno posvetovanje v odboru za kulturo in opažamo, da se naše ideje na številnih mestih prekrivajo. Tako da sem prepričan, da bomo lahko besedilo na kakšno mesto še ukrepili. Erasmus Plus je zagotovo ena izmed vodilnih pobud Evropske unije. Erasmus Plus je pomemben zato, da podpremo mlade, ne samo prek besed, ampak prek konkretnih ukrepov. In to je treba ukrepiti. Čezmejna mobilnost je če dalje bolj pomembna. Če opažamo ovire, bi morali ponuditi ustrezne odzive na nje. Treba je ukrepiti kompetence, s tem se strinjam. Radi bi spodbojali zaposljivost ljudi in zato je Erasmus zagotovo zelo pomemben in glede mm, pomankanja perspektive pri številnih, ki jo opažamo pri številnih mladih, prav potrebujemo takšne programe, kot je Erasmus. Sicer bi bilo res super, če bi imeli trikrat večja sredstva, to bi bilo izvrstno, ampak realnost je pač da. Drugačna. Naš komisar Günter Ettinger je zelo dober in je dejal, da pri vseh področjih, ki, treba varčevati, razen pri, prav pri Erasmusu. Sam komisar bi rad dosegal podvojitev sredstev. Trenutno opažamo brezposelnost mladih, tako da je treba razmisliti o tem, kaj je treba v naši družbi prilagoditi. In Erasmus Plus je več kot samo spodbuda za študente. Tudi poklicno izobraževanje je treba predstaviti v boljši luči in na tem smo že delali. Mladi v praksi morajo čutiti, da je Erasmus program, eh, ki je namenjen prav njim, tako da je treba upodariti. Zato je treba pravdariti prav to. Poleg tega, sredstva Erasmus je treba zagotoviti za to, da se borimo proti populizmu, za to, da bo oblikovanih več eh, demokratičnih projektov, za to, da bo postala jasno, kaj je nevarnega pri populizmu in radikalizmu ter pri izključevanju mislim, da je treba sredstva Erasmusa Plus eh, porabiti prav za to. Treba je prav tako okrepiti vključevanje. In prav tako se strinjam eh, s tvojimi pripombami glede vseživljenjskega učenja. Tu se popolnoma strinjam s teboj. Se pa strinjam tudi s tem, da mora biti ta program veliko bolj enostaven. Številnimi, s katerimi smo spregovorili, ki so se udeležili Erasmusa Plus, smo govorili o tem, da so zahteve preveč zapletene, zato bom podal kakšne predloge spremembo to smer. Mislim, da je poročilo dobro in mm, mnenje tudi, tako da mislim, da bomo lahko našli skupije, skupni jezik. Mislim, da lahko izpostavimo tisto, kar nam je skupno, to je zelo pomembno. In eh, treba je ljudem predvsem sporočiti, da jim ne bomo pustili same, ne glede na to, v kakšni situaciji se znajdejo. Pomagati jim želimo zato, da bodo lahko okrepili svoje kompetence in svoje znanja, tako da bomo na koncu lahko rekli, da Evropa znatno prispeva in uh, rad bi, da zato zagotovimo tudi ustrezen finančni prispevek. Se veselim nadaljnega sodelovanja. Najlepša hvala. Ma, gospa Dlabajova predstavlja Alde, ampak spregovorila bo gospa Stevens. Izvolite. Najlepša hvala, predsedujoča. Spoštovani kolegi. Rada bi se zahvalila pripravljalcu mnenja za izvrstno opravljeno delo. Mislim, da je izhodišče, ki ste ga pripravili, dobro. Mislim, da bomo lahko pripravili dobro uravnoteženo poročilo. Program Erasmus je izredno pomemben. Posameznikom daje možnost, da razvijajo unikatne veščine, ki jim dajo prednost na trgu dela in v zasebnem življenju. Tisti, ki se udeležijo programa Erasmus, so bolj uspešni in tudi številke to jasno kažejo. Naložbe v Erasmus so naložbe, ki se spremljajo splačajo. Evropski sklad torej zagotavlja dodatno urednost in želela bi si, da bi še okrepili proračun za Erasmus. Popraševanje je veliko in potrebujemo več denarja. Ne pravim sicer, da je treba povečati evropski proračun na splošno, ampak da je treba pač uporabiti obstoječa sredstva in znotraj teh povečati delež za Erasmus. Vesela sem, da poročevalec opozarja na dostopnost tega programa za invalide. Trenutno imamo veliko težavo pri dostopnosti invalidov do tega programa. Na podlagi osebnih izkušenj lahko povem, da prihaja do dodatnih upravnih bremen, ki jih moramo invalidi premostiti zaradi tega, ker je treba iz lastnega žepa plačati za premostitev določenih eh, birokratskih ovir, naprimer treba je plačati tolmače. Tako da poleg tega pa bi pozdravila eh, vaš to, da se v besedilu sedaj osredotočate tudi na poklicno usposabljanje. Tudi praktično usposabljanje bi morala postati ena izmed prvih možnosti izbire. Vsak študent mora imeti možnost za rast. Poleg tega sem vesela, da se pripravljanec mnenja osredotoča tudi na kakovost. V preteklosti smo preveč govorili o številkah, o kvalitativnih elementih. Govorili smo samo o številu oseb, ki so se odeležile programa Erasmus. Sem pa nekoliko kritična glede pobude Discover EU. Mislim, da ta pobuda um, ni najboljša in ne moremo Evropske unije predstavljati kot nekega božička. Tako da, um, glede, poleg tega, glede sredstev, to moramo izhajati iz realnih uh, potreb. Ne smemo samo namensko namenjati sredstev unaprej. Potem, glede prosilcev za azil in migrantov. Naša prioriteta bi morala biti, da integriramo osebe v družbe držav, v katere so prišli. Naučiti se morajo jezika države, v katero so prišli. In izobraževanje je v, v pristojnosti držav članic. Na, tege, na to ne smemo pozabiti. Zato sem nekoliko previdna glede zamisli evropskih univerz. Mi je pa všeč zamisel, da bi okrepili sodelovanje med univerzami in veselim se konstruktivnega sodelovanja z pripravljalcem mnenja in poročevalci v senci. Mislim, da bomo lahko pripravili zelo dobro mnenje. Hvala. Stevens. Najlepša hvala, gospa Stevens. Sedaj gospa Dlabajova, vendar je ni z nami. Ali kdo drug zastopa skupino Alde? Ne. Dobro, potem pa skupina Gue. Gospoda Lejarika ni. Bi ga kdo iz Gue nadomestil? Ne. Potem so na vrsti zeleni gospod Mesarič. Tudi njega ni z nami. Kar pomeni, da gremo na ENF. Gospa Mela. Ne? Dobro. To pomeni, da smo se seznanili vsaj z nekaterimi pripombami. Bi gospod Pavel rad kaj dodal, zato da zaključimo? Čezum. Ja, hvala, bom poskušil, poskusil tokrat po nemško. Zaradi zelo dolgega glasovanja so verjetno morali kolegi hitro oditi na letala in zaradi tega niso se niso mogli udeležiti tele razprave. Bomo pa to lahko nadoknadili v razpravah s poročevalci v senci. V razpravah bomo poskušali zagotoviti, da bo program Erasmus odražen v ustrezni luči. Zadeve so pozitivne, bi pa lahko program še izboljšali in šli dlje. Odzval bi se na komentarja obeh kolegov. Potrojitev sredstev je težko doseči, ampak parlament mora v razpravah eh, s svetom razpravljati na podlagi mandata, ki smo ga že sprejeli. Komisija predlaga podvojitev sredstev. Če bomo torej v pogajanjih zagovarjali potrojitev sredstev, sem prepričan, da bomo lahko zagotovili vsaj podvojitev. Tako da takšen je moj pristop in prepričan sem, da nam bo uspela. In prepričan sem tudi, da se lahko borimo proti terorizmu in populizmu in radikalizmu prek Erasmusa. Lahko pa bi izboljšali ureditev programa. Program je zelo kompleksen. Erasmus Plus trenutno zahteva mm, veliko dokumentacije, postopki so zapleteni in to bi lahko izboljšali. Gospa Stevens je govorila o kvant kvantiteti in eh, kakovosti. Mislim, da samo s podvojitvijo sredstev ne bomo mogli doseči tega, kar eh, želimo, če bo prišlo do potrojitve števila oseb, ki lahko sodelujejo pri Erasmusu. Potem, glede pobude Discover EU. Sam pozdravljam to pobudo. zagotoviti moramo, da program vsebuje tudi kulturni element. Tisti, ki potujejo po Evropi, se moramo do, domov vrniti s čim več kot samo s lepimi fotografijami. Izkusiti morajo kulture, ki so jih obiskali. Kultura nas eh, združuje in to je sporočilo, ki bi ga morali odnesti seboj domov. Tako da najlepša hvala za vaše pripombe danes in veselim se nadaljnega sodelovanja. Prepričan sem, da nam bo uspelo in da bomo lahko glasovali decembra. Najlepša hvala, rok za vložitev predlogov sprememb je 23. oktober opovdan. Glasovali bomo v odboru Empel 22. januarja odbor Kult pa bo glasoval predvidoma februarja 2019. Kar pomeni, da gremo lahko na šesto točko na dnevnem redu, gre za Evropski socialni sklad plus ESS. O tem razpravljajo vse politične skupine, se mi zdi, tako da predajam besedo poročevalki gospe Lope Fontanje. Izvolite. Hvala za besedo. Dejstvo je, da se naš odbor popolnoma zaveda dejstva, da je Evropski socialni sklad plus glavno urodje za odpravo družbene izključenosti in za spodbujanje zaposlovanja. Zato je tudi pomembno, da ustvarimo pogoje za nov sklad v naslednjem finančnem obdobju. Dobili smo 768 predlogov sprememb in mislim, da bomo lahko na takšen način tudi izboljšali celotno besedilo. Je pa res, da nimamo na voljo ogromno časa. 26. in 27. bo potekalo glasovanje v našem odboru, zato moramo seveda doseči tudi napredek in napredek oblikovati besedilo, ki bo koristilo našim državljanom in državljankam. Do sedaj smo imeli že dva sestanka s poročevalci v senci, poleg tega pa se bomo z vsemi sestali v tednu pred samim glasovanjem. Najbolj kompleksni del pa je povezan z šestim členom, gre pa za tematske zadeve, gre za sedmi člen. In moram povedati, da se popolnoma strinjam s povezavo med Evropskim socialnim skladom plus in priporočili za posamezno državo članico v okviru Evropskega semestra glede samih priporočil za države članice, pa lahko povem, da ta priporočila jasno določijo vse izzive, s katerimi se soočajo države članice. Ne smemo pozabiti tudi na evropski stebr, ki je sedaj tudi sestavni del evropskega semestra. Države članice pa morajo imeti na voljo dovolj fleksibilnosti, tako da bodo namenila finančna sredstva za premustitev tistih izzivov, ki so seveda najbolj pomembni, tako na lokalni, kakor tudi na regionalni ravni. Zato je treba tudi upoštevati vse te specifike, ko se bomo pogovarjali o samem besedilu. Tako da moramo imeti tudi zelo poglobljeno razpravo o finančnih sredstvih, glede na določen tematski sklop. Podariti moramo tudi boj proti revščini in spodbujanje družbene vključenosti. 16. oktober je bil tudi mednarodni boj Dan za boj proti revščini. Treba je tudi povedati, da je revščina veliko družbeno zlo, ki pravzaprav upočasnjuje gospodarski razvoj v državah članicah. V besedilu govorimo tudi o boju proti materialnem pomankanju in tudi o tem, da moramo imeti aktivne politike v vseh programih, v programu za zaposlovanje, pa tudi v programu zdravja. Treba pa je tudi spodbujati zaposlovanje mladih, je pa treba najti tudi neko ravnotežje, tako da se ne bomo omejili samo na določene ranljive skupine. Treba je v naše sklade in v naša prizadevanja vključiti vse ranljive skupine, tako mlade, kakor tudi starejše mislim pa, da smo na dobri poti in če bomo še naprej sodelovali, kot smo sodelovali do sedaj, bomo oblikovali uravnoteženo besedilo, ki ga lahko podpre tudi velika večina našega odbora. In to je tudi moje upanje in moj namen. Najlepša hvala. Thank you. Um, I think... Gospod Benifaj mislim, da se nam bo k malu pridružil. Ga bomo malo počakali. Sedaj pa dajem besedo gospe Trebesius. McIntyrejeva jo bo nadomestila, kaj ti gospe Trebesius ni. Najlepša hvala seveda govorim v njenem imenu, ki je tudi poročevalka v senci in danes pač ni mogla priti na to zasedanje. Vseeno pa sem dobila določena navodila. Ulrike pravi, da je osnutek besedila na prvi pogled skladen z zamislimi, ki jih podpira naša skupina. Ta sklad pomeni dobro prerazporeditev vseh skladu in na takšen način bomo lahko dosegli večjo učinkovitost in boljšo uporabo finančnih sredstev tam, kjer je takšna poraba tudi najbolj ustrezna. Se pravi, lahko povem, da smo bili naklonjeni prvotnemu besedilu, sedaj pa smo dobili tudi številne predloge sprememb, ki seveda po našem mnenju ne grejo v pravo smer. S predlogi sprememb bomo sedaj razširili področje uporabe in seveda tudi spodbujajo nadaljno centralizacijo. To pa pravzaprav nasprotuje prvotni zamisli, ki spodbuja učinkovitost in poenostavitev. Za nas skupino je pomembno, da se upošteva manevrski prostor in fleksibilnost za države članice pri dodelitvi finančnih sredstev. Zato smo za več fleksibilnosti. Države članice potrebujejo, po našem mnenju, več fleksibilnosti v okviru deljenega upravljanja. Prej tega se ne moremo strinjati s porastom minimalnega odstotnega deleža za ukrepe na področju družbene vključenosti na 25 odstotkov. Po našem mnenju mora država članica sama določiti prioritete in seveda spodbujati tiste politike v okviru ESS. Seja, ki so za njo najbolj pomembne. Imamo pa tudi druge sklade, recimo sklad za evropsko pomoč najbolj ogroženim. Ta sklad je bil ustanovljen zato, da z njim odpravimo skrajno revščino v Evropski uniji in zato se mora ESS plus osredotočiti na proaktivne politike in na zaposlovanje pa tudi na učinkovitost javnih uprav. Glavna prioriteta ne sme biti omejena na ukrepe družbenega vključevanja. Financiranje za pomoč najbolj ogroženim pa se ne sme porabiti za financiranje nezakonitega priseljevanja. Za migracije imamo ostale sklade in ti ukrepi morajo prijeti tudi politično podporo vseh institucij Evropske unije. Najlepša hvala, gospa McIntyre. Gospod Benifaj, izvolite. Yes, sorry for, uh... Hvala za besedo, se opravičujem za to zamudo, kajti mislil sem, da boste obravnavali še prejšnjo točko. Presidente. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Moj občutek je ta, da um, v vseh teh predlogih sprememb lahko najdemo tudi številne pozitivne uh, predloge, ki bodo izboljšali prvotno besedilo. Uh, zahvaljujemo se torej poročevalki, da, je, da se je učinkovito odzvala na vložene predloge sprememb in je bila zelo pripravljena na pogovore. Bila je izjemno razpoložljiva, kar eh, bo seveda pozitivno vplivalo na to eh, poročilo. Najti moramo dober kompromis, eh, tako da bomo dosegli ambiciozne cilje, ne le za parlament, ampak tudi za vse prejemnike pomoči iz tega sklada. Ta sklad naj bi poskrbel za to, da bi Evropa postala boljše mesto za življenje državljanov, da bi bila bolj uravnotežena in bolj pravična. Nekaj je tudi zapletenih delov. Prihodni teden bomo razpravljali o sedmem členu, ki zajema določene zelo občutljive teme, potem o osmem členu, o desetem členu, ko gre za podporo mladem, osmi člen govori o revščini in pa o specifičnih eh, priporočilih za posamezne države v zvezi z evropskim semestrom. Skupina socialistov in demokratov bo vložila nekaj predlogov oziroma je vložila nekaj predlogov sprememb za razširitev eh, obsega tega sklada. Želimo okrepiti socialno dimenzijo, ki mora eh, zauzemati vsaj 30 odstotkov tega sklada, poleg tega eh, pa je potrebno povečati tudi eh, sredstva za tiste, ki eh, nimajo dovolj finančnih sredstev za materialne dobrine. Posvetiti se je potrebno tudi brezposelnosti med mladimi. Pobuda za zaposlovanje mladih je instrument, ki se je izkazal za zelo pomembnega, ne samo v eh, boju za brezposelnost, za boj proti brezposelnosti med mladimi ampak gre tudi za spodbujanje reform v državah članicah. Dodatna sredstva eh, v okviru te vzpodbude eh, so bila v času krize za določene države, kot je recimo moja, nepograšljiva zaradi tega eh, moramo ohraniti raven financiranja, kajte glede na makroekonomsko situacijo v Evropi so težave vse prej kot rešene. Boj proti brezpaselnosti med mladimi je prioriteta moje skupine in to je tudi moja prioriteta in zato upam, da bodo kolegi lahko sprejeli naše predloge sprememb in da bodo lahko obdržali to vlogo eh, sklada oziroma pobude za poslovanje mladih eh, znotraj tega sklada. Ta mora ostati enaka kot v prejšnjem programskem obdobju upam, da bomo na ta način dosegli tudi boljše rezultate. In potem eh, še jamstvo za eh, otroke. To je sedaj vključeno v Evropski socialni sklad, plus predlagamo določen odstotek sredstev, ki bi moral biti namenjen za to področje in sicer znotraj prvega člena. Ta odbor je že večkrat razpravljal o tem in razprave so bile zmeraj zelo živahne. Sodelovali smo z številnimi organizacijami, ki se ukvarjajo z pravicami otrok in te podpirajo naše predloge in zahtevajo, da Evropski parlament in sicer začenši z tem odborom, za zaposlovanje in socialne zadeve pokaže, da eh, lahko našim državljanom, volilcem in eh, drugim še pred koncem tega mandata pošle jasno sporočilo, jasno sporočilo v podporo otrokom. Skupaj z sodelavci eh, oziroma skupaj s kolegi poročevalci v Senci se bomo s tem ukvarjali v naslednjih dneh. Pozivam kolege da uh, so pripravljeni na dialog, da najdemo konkretne rešitve. Kaj ti predlog lahko zagotovo še izboljšamo, postane lahko učinkovitejši, z dragocenimi prispevki drugih kolegov. Hvala lepa za vašo pozornost. You, ben... Hvala, gospod Benifaj. Gospod Selimovič za Alte, izvolite. Much, Hvala za besedo. Najprej bi se rad zahvalil poročevalki za res izjemno delo. Moram tudi povedati, da smo imeli zelo dobra sestanka z ostalimi poročevalci v senci. Najprej bom povedal nekaj nasplošno, potem pa bom podal še nekaj konkretnih komentarjev. Najprej bi želel podariti potrebo po združevanju in družbenem vključevanju tudi za migrante v okviru ISS. Vse vem, da se tukaj mnenja križajo, kar zadeva migrante in migracijsko krizo. Vem, da tukaj razmišljamo na drugačen način, ampak če ste za njihov prihod oziroma proti ali ste za odprte oziroma za prte meje, se čisto vse eno ti ljudje so na ozemlju Evropske unije in če jim ne bomo pomagali, potem ne bomo pomagali nikomor, niti nam samim. Sedaj jim moramo pomagati tudi pri lažjem dostopu uh, in jim moramo tudi pomagati pri njihovem vključevanju v našo družbo. Zato moramo imeti tudi v tem skladu določene ukrepe za družbeno vključevanje migrantov. Toliko o tem. No, strinjam se tudi, da morajo imeti države članice več manevrskega prostora tudi za spodbujanje zaposlenih mladih. Že pred gospodarsko krizo smo v Evropski uniji zabeležili veliko stopnjo brezposelnosti med mladimi vsem v nekaterih državah članicah Evropske unije. Po krizi pa se bo ta stopnja še povečala. Ja, treba se še bolj potruditi in tudi malo prisiliti države članice, da pomagajo tistim, ki se ne usposabljajo in ki niso na delovnem mestu. Poleg tega je treba tudi zagotoviti neko vzdržno stopnjo financiranja. Se razumem tudi tiste skupine, ki noče odstopiti od svojih rdečih linij. To tudi razumem, ampak lahko se zgodi, da nas bo kmalo doletela nova gospodarska kriza. Morda to ne bo Grčija, to ne bodo migranti, ampak bo nekaj, kar sedaj še ne moremo napovedati in zato moramo imeti tudi določeno rezervo in določeno fleksibilnost. Jaz saj vem, da hočete v vsaki skupini ohraniti določen delež za vaše prioritete, ampak vseeno bi vas prosil, da smo fleksibilni, da imamo določeno rezervo v samem skladu. Sedaj pa še nekaj bolj konkretnih komentarjev. Treba je seveda zmanjšati upravno breme za vse. Po našem mnenju je sedaj upravno breme preveliko. Poenostavitev je tudi zelo pomembna in mislim, da se posod v vseh politikah Evropske unije soočamo z prevelikim upravnim premenom, potem pa še razlogi za diskriminacijo. Države članice imajo različne razloge za to, recimo na švedskem so ti razlogi zelo jasno opredeljeni. Kaj ti, če ne bomo recimo vključili to, kar je na švedskem že razlog za diskriminacijo v samo besedilo, potem tega pač ne bomo mogli sprejeti. In tukaj imam v mislih švede z vseh političnih skupin. Lahko pa ta seznam razlogov tudi razširite. Vem pa, da je to problem, s katerim eh, se soočajo tudi ostale države članice. Se pravi, ta seznam razlogov za diskriminacijo mora biti spremljiv za vse. Dobro je tudi, da še upoštevamo evropski semestr, pa tudi priporočila za vsako državo članico posebej. Ampak namen tega sklada je, da dosežemo večjo zaposlovanje glede samih odstotkov, pa tiste države članice, ki imajo večje število tako imenovanih mladih ki niso v zaposlovanju oziroma v izobraževanju, se pravi, da države članice za njih namenijo 50 odstotkov sredstev. Ja, tudi vem, da imamo vsi prioritete, ampak konec koncev lahko vseeno povem, da smo uh, sodelovali v dobrem vzdušju in seveda zato bi se rad zahvalil zlasti naši poročevalki thank you. Najlepša hvala. Sedaj pa Gabriela Cimer, nije, gospa Bojlan. Hvala za besedo. Najprej bi se vam rado pravičila v imenu Gabriele Cimer, ki danes ni mogla priti na ta sestanek. Za našo skupino je treba korenito preoblikovati Evropski socialni sklad tako, da bo odražal dejanske izzive, s katerimi se soočamo na ozemlju Evropske unije. Treba je zlasti pomagati najbolj ogrožene. Zato smo tudi predložili številne predloge sprememb, tako da bomo z njimi odrazili glavne potrebe. Treba je povečati za 30 odstotkov oziroma na 30 odstotkov delež za najbolj ogrožene. Poleg tega smo predlagali tudi povečati sredstva za 4 odstotke za mlade, ki niso v usposabljanju in ki se ne izobražujejo. Poleg tega pa potrebujemo tudi večje dele za socialno vključevanje. Treba je tudi določiti stopnjo sofinanciranja za ta program na 85 odstotkov. Treba je tudi biti bolj previden glede evropskega semestra, ki veliko krat predvideva makroekonomske reze in na takšen način res ne moremo pomagati najbolj ogroženim. Zato predlagamo, da se ESS plus ne poveže neposredno z evropskim semestrom se mi na zadnje moram tudi povedati, da ne moremo imeti enotnega pristopa, kajti treba je upoštevati posebne danosti v državah članicah. Treba pa je tudi spodbujati sodelovanje med vladami, deležniki, sindikati, potrebujemo pa tudi jasna pravila. Tukaj lahko omenim kodeks ravnanja v sami uredbi mi bi tudi predlagali več pristojnosti za države članice v okviru deljenega upravljanja. Treba je zmanjšati upravno breme, manj poročanja zlasti za programe pomoči najbolj ogroženim. Poleg tega smo predlagali tudi predlog spremembe v drugi prilogi, tako da bomo poskrbeli za večjo varstvo podatkov glede socialnih inovacij ta sklop lahko še bolj razdelamo. Tako bodo lahko lokalne skupnosti razvijale nove pristope. Čisto na koncu pa bi želela povedati, da bomo sodelovali z vsemi poročevalci v senci in tako bomo našli sklad, ki bo koristil vsem državljanom v Evropski uniji. Hvala. Sedaj pa Teri Reindke za zelene hvala za besedo. Marse kaj smo že slišali, zato se ne bom preveč ponavljala, bom pa se omejila na pet glavnih sklopov. Najprej nekaj besed o sredstvih za družbeno vključevanje v okviru ESS, to je sklad, s katerim dosegamo skupne cilje in družbeno vključevanje je skupni izziv za vse države članice in zato je treba povečati sredstva na 30 odstotkov, potem pa skupine na robu družbe, omenili ste imigrante, imamo pa še druge ranljive skupine, ki jim moramo posvetiti več pozornosti. V odboru regije smo imeli tudi zelo dobro poročilo o vključevanju skupina robu družbe in zato bi želeli tukaj imeti vsaj dva odstotka družbene vključenosti za najbolj ogrožene skupine na robu družbe. Potem pa še nekaj o temeljnih pravicah. Mi bi si želeli, da se ta sklad uporablja samo za projekte, ki spoštujejo Evropsko listino o človekovih pravicah. Vemo tudi, da smo že imeli določene naložbe v Evropski uniji, ki niso bile skladne z človekovimi pravicami. In temu se moramo izogniti v prihodnosti. Pa še četrtič povezava z evropskim semestrom in evropskim stebrom za socialne pravice. Ja, ESS plus lahko okrepi evropski stebr za socialne pravice in sredstva se morajo tukaj uporabiti za to, da bo stebr postal močnejši. Potem pa še neko regionalno pripombo v regiji, iz katere prihajam, se soočamo z določenimi izzivi in treba je tudi omeniti vprašanje zaposlovanja, poklicnih kvalifikacij v regijah, ki se soočajo z izzivi zaradi globalizacije in mislim, da mora Evropska unija spodbujati takšne pravične in poštene prehode v boljšo zaposlovanje. Najlepša hvala, Laure Ageni s nami. Nihče niti ne bo govoril v njenem imenu, niti gospe Bizotosa in FNI s nami to pa pomeni, da lahko dam besedo še ostalim članom, gospod Pirinski. Hvala za besedo. Za mnogogodišnjata finansova ramka in sektornite reglamenti za perioda sled 2000. Najlepša hvala. E, to so e, ključne uredbe za obdobje po letu 2020. Komisija je uvedla številne novosti. E, gre za poenostavitev in za boljšo koordinacijo različnih instrumentov. No, vse zadnje imajo ti instrumenti iste cilje. Komisija si je zastavila torej cilj poenostavitve, kljub temu pa ni uspela predlagati socialnega sklada z jasnim okvirom in z jasnimi pravili za sodelovanje petih različnih instrumentov, ki trenutno delujejo ločeno. Evropski socialni sklad je eh, temeljni instrument za dosego ciljev socialne politike. Vendar pa je to eden izmed strukturnih skladov in eh, to so pomembni instrumenti eh, kohezijske politike Evropske unije. Vloga tega sklada na področju socialne kohezije je zelo pomembna. In to vlogo bi moral sklad obdržati tudi v prihodnosti in zato predlagamo, da bi ta novi sklad, ki temelji na trenutnem Evropskem socialnem eh, skladu, dobil ime eh, Evropski eh, sklad za socialno kohezijo to ne bi bilo le lažje razumljivo ime za evropske državljane, ampak bi bilo to tudi v skladu z tem, kar je zapisano v pogodbi o delovanju Evropske unije. Potem pa sta tukaj še druga dva eh, sklada in sicer za socialno unijo in pa za javno zdravje. In imata minimalni proračun, zato ne moreta doseči istih ciljev. Torej, Evropski socialni sklad bi omogočil ustrezno načrtovanje in države članice bi lahko eh, potem uresničile priporočila Evropske komisije, podana znotraj Evropskega semestra prihodnje leto. Naj spregovorim še o viziji kolegov levice. Gre za vizijo evropskega semestra. Vendar pa eh, ta vizija povsem zanemarja cilje socialne kohezije. Torej nekoliko zadržan sem glede tega. Poleg tega pa je kolega izrazil tudi zadržanost glede priporočil evropskega semestra. Kohezijska politika se bo v nasprotnem primeru izvajala zgolj s koordinacijo eh, politik znotraj evropskega semestra. Ta sklad eh, mora imeti splošne cilje, pa tudi specifične cilje za vsako posamezno področje. Nažalost pa Evropska komisija ni bolj jasno definirala ciljev. pravzaprav gre za podobne dejavnosti, vendar pa ne smemo pozabiti tudi na druge ukrepe. Gre za uredbo, znotraj katere posamezni elementi niso ustrezno usklajeni. In ne vem, kako bomo na ta način dosegli ustrezen učinek in kako uh, bomo poskrbeli za konkretne rezultate. Nekateri, nekatero področje vsebuje konkretne cilje, eh, druga pa konkretnih ciljev eh, nimajo in eh, poleg tega tudi ni zagotovljeno ustrezno spremljanje. Po pogajanjih z svetom je postalo vse skupaj še bolj zapleteno. Ne moremo sprejeti, da bi v večletnem finančnem okviru, namesto da bi predlagali sredstva za vsako posamezno področje, vse skupaj zasnovali na prenosu sredstev. Bolje bi bilo direktno upravljanje. Uredba o Evropskem socialnem skladu je sredstvo, ki ga želijo države članice uporabljati tudi za svoje načrtovanje. In zaradi tega je zelo pomembno, da so natančno določeni splošni cilji eh, sklada, ti pa morajo biti usklajeni za specifičnimi cilji. Poleg tega mora biti vizija povsem jasna in jasno mora biti tudi zapisano, kakšna je povezava med posameznimi deli sklada vendar pa predlog komisije tega zagotovo ne more uresničiti. Mogoče je besedilo jasno za tiste, ki so ga zapisali, malo manj jasno pa za tiste, ki ga bodo brali. Ti bodo potrebovali pomoč in pa dodatna pojasnila. Upam, da bomo z predlogi sprememb lahko eh, popravili eh, te pomankljivosti oziroma zapolnili to vrsel, ki je nastala zaradi pomankanja časa. Cilj te zakonodaje pa je ravno, da naj bi bila preprosta eh, in jasna. Poleg tega pa ugotavljamo tudi, da je v tej zakonodaji kar nekaj institucionalnega žargona. Kooperativa je beseda, ki jo uporabljajo na mesto besede institucija. Oziroma um, korporativni sistem je beseda, ki se uporablja na mesto besedice institucija. Potrebno je predlagati ustrezne ukrepe. Zato, ker ne želimo, da bi eh, Evropska komisija ustvarjala vtis, da gre tukaj za neko korporacijo, ne pa za institucije. Hvala. Kozlovska. Začeti od e, zloženja virazov uznanja. Hvala za besedo. Najprej bi se seveda rada zahvalila sami poročevalki, res ste upravili izjemno delo, poleg tega pa ste tudi upoštevali številne predloge sprememb. Vem, morali ste opraviti res ogromno dela. Poleg tega pa so tudi vsa zasedanja poročevalcev v senci potekala v zelo dobrem vzdušju. To je seveda tudi predpogoj za dobre rezultate. Sedaj pa še nekaj besed o sami vsebini. Ko govorimo o novem skladu, moramo imeti v mislih njegov prvoten namen. Gre za spodbujanje evropskih vrednot, demokracije, nediskriminacije, pravne države. To pa tudi pomeni, da mora vsak projekt temeljiti na teh vrednotah in ciljih. In prej ste tudi omenili potrebo po fleksibilnosti. Ja, vse dobro, da smo fleksibilni, ampak vedno moramo poštevati vse te vrednote vse vlade niso popolnoma evropske, vse vlade niti ne spoštujejo vrednot, na katerih temelji Evropski socialni sklad in tudi sklad plus. In obstaja tudi tveganje, da se bo posledično ta denar porabil za cilje, ki pravzaprav nasprotujejo vrednotam Evropske unije. Ja, seveda, včasih potrebujemo določeno rezervo, določeno mero fleksibilnosti, da se odzovemo na nove krize, na nepredvidljive dogodke, ampak tudi pri takšnih ukrepih ne smemo kršiti evropske vrednote in človekove pravice. Zato seveda lahko podprem tiste predloge sprememb, ki govorijo o povezavi med skladom in evropskim semestrom. V evropskem semestru imamo tudi priporočila za posamezne države članice in tam je tudi jasno zapisano, kako se lahko porabijo sredstva sklada skladno z evropskimi vrednotami. Seveda zato se predvideva tudi poseben nadzor, spremljanje in poročanje. Ja, potrebujemo ustrezni pregled in nadzor porabe sredstev, tako da bomo potem dejansko, ko vedeli, da so sredstva sklada porabljena za evropske vrednote in ne za druge cilje. Ker bi pač lahko kdo samo vsebino drugače razumev. Recimo tukaj lahko omenim ideologijo o enakosti med spoloma, recimo v Bolgariji se je vlada odločila za to, da bo ratificirala konvencijo iz Istanbula. Ker pač je prišlo morda tudi do napačnega razumevanja samih konceptov. Ja, še enkrat bi želela povedati, da je treba tesno povezati evropski semester z samim skladom SS. Potem pa imamo še pobudo za zaposlovanje mladih, ki seveda spodbuja mobilnost, čezmejno mobilnost med mladimi. In ovira za takšno mobilnost je tudi pomankanje večjezičnosti med mladimi. Morda bi morali še bolj financirati večjezičnost. Najlepša hvala. Thank you. Najlepša hvala. Hvala vsem. Glasovanje v našem odboru bo potekalo 26. in 27. novembra. Ja, nimamo na voljo ogromno časa. Zato predlagam, da se takoj lotimo naslednje točke na dnevnem redu, ki govori o čezmenih preoblikovanjih združitvah in delitvah. Gospa McIntyre. Najlepša hvala, predsedajoča. Najprej bi se rada zahvalila poročevalcem v senci za zelo aktivno sodelovanje pri, teh, pri tem mnenju. 459 amandmajev smo prejeli glede osnutka poročila. Preden se spustimo v podrobnosti, Moram opozoriti kolege na dogovor, ki je bil dosežen med eh, pristojnim odborom Juri in nami glede naših pristojnosti. Marita Ulfskog je z mm, predsedujočim Jure poslala dopis Ceciliji Wikstrom ki je. Predsednica CCC in uh, šlo je za poseben seznam, v katerem lahko preberete člene in eh, uvodne izjave, za katere smo pristojni. In šla sem skozi predloge sprememb ki ste jih poslali. In samo 108 mislim, da je takšnih, da je, smo za njih pristojnimi. Tako da mislim, da bi se poročevalci v senci morali pogovarjati samo o tistih a, predlogih sprememb, za katere smo pristojni. In a, pri tem bom ustrajala zaradi tega, ker smo se dolgo borili za to, da bi si izborili svoje pristojnosti ko pa so nam drugi odbori poskušali te oduzeti. Zato se mi zdi tudi razumno, da glede na to, da smo odbor, ki prista, pripravlja mnenje za pristojni odbor Juri, da se držimo pravil. Takšen je tudi moj načrt in seveda ne bom sedaj navajala vseh um, predlogov spremem, ampak morda pa. Torej, po, pristojni smo zma uvodne izjave 12, 19, 20, 27, 28, 45, 55 in 56. Členi pa so pa 8, 86c, tretji odstavek, 86j in k, 86, 87 l, 104a, 133 dela 7 in 8, 163 e in l, 168, v 168 n in 168 o. Če želite, vam lahko razpošljem ta dopis, o katerem smo se dogovorili skupaj s Cecilijo Wikstrom. Tako da ... Rada bi bila realistična glede tega, kar lahko dosežemo pri tej direktivi, torej na podlagi prvotnega namena te direktive, upoštevajoč naše pristojnosti. Vsekakor morajo biti pravila na koncu jasna, enotna, razumljiva in enostavno izvršljiva. Obenem bi morala zagotoviti deležnike in zaščititi pravico delavcev. Glede pravil, ki so nejasna, ki niso enotna, pa lahko predvidevamo, da jih tudi države članice ne bodo mogle ustrezno izvrževati. Zaradi tega prihaja do tveganja porazdrobitve enotnega trga. Zato je toliko bolj pomembno, da sprememo pravene določbe za vse udeležence, tudi za podjetja pa tudi za vlade, zato da se lahko borijo proti slamnatim podjetjem. Vse, kar bomo sprejeli, pa mora biti razumno in sorazmerno. Pravila ne bi smela odvračati poštenih eh, podjetnikov od tega, da razširijo svoje poslovanje izven nacionalnih meja. Sama popolnoma podpiram uh, ukrepe za povečanje preglednosti, za okrepitev obveščanja in posvetovanja zaposlenih. To je vse v skladu z dobrim oblikovanjem zakonodaje. Težava pa je, ker to direktivo poskušamo razširiti tudi na področja, ki bi jih sicer lahko podprla, ampak mislim, da ne sodijo nujno na področje te direktive naprimer raznolikost upravnih odborov. To vsekakor podpiram. Mislim pa, da ta direktiva ni pravi instrument za to. Preoblikovanja, o čemer govorimo sedaj, znatno vplivajo na zaposlene in vprašanje preoblikovanja se mora osredotočiti na poglobljene analize. Na to se moramo osredotočiti in eh, ne smemo se zgubljati v drugih zadevah. Ne smemo samo našati podrobnosti, ki morda na to področje ne spadajo. Podpiram specifične ukrepe zato, da bi se odzvali na mm, ravnanje podjetij, ki želijo namenoma zaobiti zakonodajo. Tu gre za slavnata podjetja in eh, zelo zagovarjam ukrepanje tu. Potem glede poročila o upravljanju in glede poročil eh, v primeru čezmenjih preoblikovanj, združitev in delitev, tu predlagam enostavnejša pravila glede sodelovanja zaposlenih. Veliko predlogov sprememb gre v to smer in to pozdravljam, tako da bom eh, v prihodnjih dneh pripravila kompromise in jih razdelila poročevalcem v senci pred tretjim sestankom, ki ga bomo imeli 25. Hvala. Hvala, gospa McIntyre. Ne bi rada začela še eno razpravo, ampak Juri je pristojni odbor pri tem poročilu o čezmejnih preoblikovanjih združitvah in delitvah. Mi smo pridruženi odbor v skladu z členom 54. Imamo pristojnosti glede pravic zaposlenih, glede udeležbe zaposlenih in um, pristojni smo tudi za številne druge uvodne izjave, ki so tu navedene. Uh, in eh, sodelovati moramo z drugimi odbori. Pripravljamo stališča o vprašanjih zaposlovanja. Predstavniki zaposlenih smo in lahko vam zagotovim, da se bomo potrudili po najboljših močeh, da obranimo te interese. Sedaj pa dajem besedo gospodu Čabi Sogorju, poročevalcu Senci, izvolite. Najlepša hvala. Strinjam se z pripravljalko mnenja. Omejiti se moram strogo samo na svoje pristojnosti, tako da se bom tudi sam omejil samo na nekaj načelnih pripomb. Nasplošno bi rad ponovil tisto, kar sem povedal, ko je bilo predstavljeno poročilo. Če želimo, da bi podjetja lahko mm, prosto delovala na trgov na čezmejni ravni, moramo jasna, enostavna in izvedljiva pravila pozdravljam eh, predloge sprememb, ki gredo v to smer, da bi državam članicam dali mm, oziroma podjetjem dali možnost, da svoje poročila podajo deležnikom. Menim pa, da bi morala ta poročila biti mm, kratka, jasna in omejena na nujno potrebne informacije. Številni predlogi sprememb pa bi lahko prekomerno urejali to področje, glede na to, da že trenutno da že imamo veliko drugih zakonodajnih aktov, ki veljajo na tem področju, naprimer direktivo 2002-14, tako da ne bi smeli preveč zapletati trenutnega okvira. Bi pa podprl ukrepitev pravice sodelovanja delavcev. Deset let prehodnega obdobja za uvedbo novih določb pa se mi zdi predolgo. Se pa veselim nadaljnega sodelovanja s poročevalko in poročevalci v senci. Mikael Dečen, eh, the floor is Sedaj pa za skupino SND, gospod Dečen. Najlepša hvala, predsedojoča, spoštovane kolegice in kolegi. Moje zahteve so čisto enostave, enostavne. Delavci mor si zaslužijo enako pravno gotovost kot podjetja. Predlog komisije pri tem ni uravnotežen. Gospodarstvo Evrope mora biti tudi takšno, da upošteva socialne razsežnosti, kajti drugače ne bomo um, konkurenčni. Dobro bi bilo, da delavci pri um, spremembi delovnega mesta lahko prenesejo svoje pravice. Trenutno ni tako. Preštevilni primeri iz Nemčije opozarjajo na to pri preoblikovanju v obliko evropske m, mm, delniške družbe vidimo, da ne prihaja do prenosa takšnih pravic. Tako da naša skupina že več let eh, horizontalno zagovarja pravico do soodločanja delavcev okvir, okvirna direktiva bi bila potrebna za to, da bi okrepili tudi avtonomnost pri sklepanju kolektivnih dogovorov. Komisija pa je po drugi strani predlagala minimalne standarde glede um, sodelovanja delavcev prek uh, obveščanja in posvetovanja. Predlagala je tudi možnost uh, zastopanja delavcev v nadzornih svetih. Trenutni predlog komisije je veliko preveč zapleten, nepregleden in težko bi ga bilo izvajati. V svojih predlogih eh, sprememb opozarjam eh, na to, da moramo pripraviti enostavnejša pravila, ki jih bo lahko izvajati, obene pa je treba zaščititi interese delavcev. Poleg tega je treba zagotoviti drugačno ravnovesje, novo ravnovesje med svobodo ustanavljanja v Evropski uniji in uh, zaščito nacionalnih pristojnosti. Pravica do ustanavljanja podjetja mora biti povezana tudi s socialno razsežnostjo. Subsidijarna zaščita socialnih pravic uh, ne sme biti nekaj, kar bi lahko spodkopali na podlagi te direktive, kar zahteva določbe glede, glede prehodnega obdobja priselitvi podjetja in to bi moralo znašati deset let, zato da ne bi podjetja namernoma selila svojih sedežev v druge države članice, zato da bi se lahko izognila nekaterim obveznosti. Tako da se strinjam s kolegi glede subsidijarnosti. Subsidijarnost ni nekaj, kar bi o čemer bi morali samo pride, pridigati. To je nekaj, kar bi morali zaščititi tudi prek socialnih pravic. Gre preprosto za to, da zagotovimo jasna jamstva za podjetja. To je v končni fazi nač, naš cilj. Tako bomo zagotovili bolj socialno Evropo. Hvala, gospod Selimovič. Najlepša hvala, predsedujoča. Strinjam se s pripravljalko mnenja, morali bi se osredotočiti na tista dela, ki zadevajo nas. Najlepša hvala za predstavitev. Ampak ne more se vzdržati splošnega komentarja glede poročila. Nasplošno se mi zdi, da bi lahko bili nekoliko skeptični glede tega poročila. Sicer besedilo podpiramo, Ampak nasplošno, ko gre za preoblikovanje, združitve in premike podjetij čez mejo, imamo občutek, da je to nekaj negativnega, nekaj nevarnega, nekaj, kar lahko privede do izigravanj pravil. In jaz sem popolnoma drugačnega mnenja, kaj ti menim, da je prosto gibanje ključen del pogodb. In mislim tudi, da je to odgovor na izzive, s katerimi se soočamo, če želimo okrepiti rast, spodbujati podjetja, ustvarjati nova delovna mesta, spodbujati zaposlenost, potem bi morali spodbujati tudi preoblikovanja, združevanja in delitve podjetij. To poročilo me nekoliko spominja na skepticizem povezan s svobodo gibanja in to sem pač moral povdariti. Glede konkretnih elementov v predlogu. Predlagamo, da se pripravi eno samo poročilo, zato da bi poenostavili upravno breme. Bi pa tudi tu povdaril, da so tradicije v državah članicah različne. V južnih delih Evrope vidimo, da so zaposlovalci pogosto postavljeni napram sindikatom. V severni Evropi pa ti dve skupini tesneje sodelujeta. In v zadnjih mesecih se zdi, da je predlog komisije šel bolj v smeri južnoevropskega modela sedaj poskušamo predeliti pravice zaposlovalcev in eh, pravice sindikatov. Ampak mi pri nas pa ne ravnamo tako. Mislim, da bi s tem uničili nordijski model, ki pa pravzaprav dobro deluje. Sodelujemo s sindikati. Zaposlovalci in sindikati sodelujejo so popolnoma avtonomni v razpravah. In to bi rad podaril pri tem poročilu. A radi bi, da to poročilo neodvisno obravnavajo tako sindikati kot zaposlovalci, ker imajo vsak vzpostavljen lasten način obravnave. Ne bi radi, da bi zadev um, med seboj zamenjevali in eh, s tem onemogočali sprejetje dobre rešitve. Tako da tu je treba upoštevati avtonomijo socialnih partnerjev. Predlog, poleg tega, predlog spremembe v 50. členu govori o umetnih ureditvah. Se strinjam, da je to pomembno, ampak umetne ureditve so čisto drugače opredeljene v posameznih državah članicah. Zato ne bi rad zniževal standardov. To bi rad prepustil državam članicam. Same naj določajo standarde. Drugače se bomo znajdli, znašli v, v situaciji, ko bomo poskušali iskati skupni imenovalec, kar pomeni, da bodo številne uh, države primore ne sprejeti nižje kriterije glede opredeljevanja umetnih ureditev. Potem. Zato smo podali tudi predloge za razumne in utemeljene razloge za prenehanje delovanja umetne ureditve. Potem predlagamo, da se izraz adequate za, nadomesti z appropriate, ko gre za vrednost delnic v primeru združevanj podjetij. Primerno bi morali zapisati adequate, zaradi tega, ker pogosto eh, države kupijo delnice eh, in so seznanjeni z informacijami, ki običajnemu deležniku niso, delničarju niso na voljo. In eh, delničar nima možnosti izbire in redko je ta cena, ki jo postavi država, pravična. Zaščititi bi morali večinske delničarje, bi pa morali manjši delničarji imati, imeti dostop eh, do enakih informacij. Potem člen 86 tu gre za člane, ki menijo, da niso pošteno plačani. Ti lahko zahtevajo ponovni izračun pred mm, nacionalnimi sodišči. Mislim, da to ne bi smelo biti problematično. Veselim se sodelovanja s poročevalci v senci. Bi pa se vrnil sedaj še na tisto, kar pove, sem povedal na začetku. Mobilnost podjetij bi morali obravnavati kot priložnost, kot priložnost za reševanje težav, ne kot nekaj, kar. Um, ustvarja dodatne težave. Hvala. Hvala, gospod Selimovič. Sedaj pa gospa Lopez Premejo, če je tu. Ne. Potem pa Miroslav Mitrofanov iz zelenih. Tudi njega ni z nami, nišče ga ne nadomešča. kar pomeni, da smo prisluhnili vsem, ki ste trenutno na seji odbora. Ja, zdi se, da vas čakajo še zelo zanimive razprave, gospod McIntyre. Bi radi zaključili? No, um, Najlepša hvala. Ja, veselim se srečen s poročevalci v senci, ker mislim, da bomo lahko pripravili uh, da bomo lahko zadevo dobro zaključili in se veselim sodelovanja s poročevalci Senci. Prepričana sem, da bodo rezultati izvrstni, kot tudi razprave. Obravnava predlogov sprememb, to je danes, 18. oktober, na to sledi sprejetje v odboru za zaposlovanje 15. novembra in eh, odbor Juri bo to obravnava 20. in 21. novembra. Potem pa bi vas rada spomnila samo na to, da smo odpovedali naslednjo sejo 5. novembra, kar pomeni, da se naslednji sestanemo v Strasburgu 15. novembra in na to 19. novembra v Bruslju in še 20. novembra v Bruslju čaka nas kar um, natrpan urnik sestankov v novembru, ampak sejo 5. novembra pa smo odpovedali. Tako, najlepša hvala za vašo prisotnost in najlepša hvala tudi tolmačem. Vem, da um, govornikov nisem ustavljala, če so govorili prehitro, ampak se bom naslednjič bolj potrudila. Hvala.